Mes chers collègues, il est 10h30, nous allons commencer. J'adore. Spoštovani kolegi in kolegice, ura je pol enajstih, začenjamo. Ah, Sporočilo predsednice. Sprejeta je bila odločitev koordinatorjev spoštovani svetovalci, začeli smo. Viktor, ne, nisi to ti. Po nesreči sem te imenovala. Kakšne odločitve so sprejeli koordinatorji 21. novembra? Zapisnik ste prejeli, če nihče temu ne ugovarja. Do 12.30 lahko vložite ugovor, če ne bo ta zapisnik potrjen. Naše naslednje srečanje z odborom Regi bo nosilo naslov financiranje čistega in trajnostnega prometa vloga mest in regi bo potekal 4. decembra. Osredotočali se bomo na financiranje infrastrukture, čisti in avtomatizirani promet. Avtomatizirani promet je za katerega je odgovoren Vindman van de Kamp, seveda je govora o avtonomni vožnji. Prejeli ste tudi mail za začasnim programom, dnevnim redom. Prosim vas vse, da se odrežite tega dogodka, če je le možno. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim, da glasujete. Madame Masneu, la parole. Gospa Majsner, izvolite. Postopkovno vprašanje. Preden začnemo z glasovanjem, bi se rada uradno pritožila. Namreč naši interesi kot poslanci niso tako pomembni kot interesi drugih. Mislila sem, da bomo lahko eh, glasovali vnaprej. Zaradi spremembe pri tehniki smo morali zapustiti to dvorano in se potem vrniti in to se mi ne zdi prav. Pred kratkim smo imeli podoben problem, ko smo bili zelo dobrodušni glede različnega glasovanja. Jaz sem bila poročevalka v senci eh, in sem prišla deset minut pred začetkom glasovanja, pa je bilo glasovanje že izvedeno. To se mi ne zdi prav, ne spoštujete nas. Spoštovana kolegica zabeležila sem si vašo pripombo, to razumem. Ampak začeli smo ob pol enajstih ne zato, ker bi to ugajalo meni, ampak zato, ker je tako uradno zapisano v dnevnem redu. In tega ne moremo spremenjati. Ko smo zaključili s cefom, je veliko poslancev in poslank odšlo. Takrat torej ni bilo mogoče doseči sklepčnosti, ne morete zahtevati od nas, da. Mm -hmm. Začnemo z glasovanjem, prej kot je zapisano, zapisano pa je bilo ob pol enajstih. Ne bomo se več zapletali v to razpravo, zdaj pa začenjamo z glasovanjem. Dobro, je dovolj glasov. V redu, začeli bomo z glasovanjem. Gre za predlog uredbe o skupnih predpisih za upravljanje zračnih prevozov v skupnosti. Gre za poročilo gospe Klaudije Tapardel. Začnemo z glasovanjem, to je poimensko glasovanje. Le vote je fermé. Konec glasovanja. Sprejeto z 32 glasovi za, čestitam gospej Tapardel. Nadaljujemo s poročilom gospoda Wim van de Kampa. Avtonomna vožnja v evropskem prometu. Ste vsi pripravljeni? Pa začnimo. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti kompromis 4? Dobro, potem bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Začetek glasovanja, kompromis 4. Le vote est fermé. Konec glasovanja. Mm sprejet. Zdaj pa Juri 11 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejet. ITRE 17B za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani sprejet, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejet, Juri 2 za, proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 80 za, proti vzdržani zavrnjen. Želite preveriti? Predlog spremembe 80. J'ouvre le vote, je ferme le vote. Ah, vous avez raison, c'est adopté à. Prav imate, sprejeto. Z enim glasovom za več. Ne, še enkrat bomo preverili od začetka. Predlog spremembe 80. Attendez, attendez, attendez. Donc si ça marche pas, ça marche pas. On recommence pas. Torej ne bomo ponovno glasovali, predlog spremembe 80 je sprejet, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet, ITRE 7 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 106, za, proti, vzdržani, sprejet. 107, za, proti, vzdržani, sprejet. 108, za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 4, za, proti, vzdržani, sprejet. ITR 15, za, proti, vzdržani, ni jasno. Glasujemo. Hitre 15, začetek glasovanja. Še vsem levat. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 114, za, proti, vzdrženi, ni jasno. Mislim, da je bil zavrnen, bomo pa preverili. Začetek glasovanja, predlog spremembe 114. Še vsem levat. Konec glasovanja. Kakšni so rezultati? Zavrnjen kompromis 14 za, proti, vzdržanje, sprejet. Juri 3 za, proti, vzdržanje, sprejet. R9 za, proti, vzdržanje. Mislim, da je zavrnjen. Bomo pa preverili. Glasujemo o I3-9 konec glasovanja. No, vidite, zavrnjen. Pred gospod imeli 122. Zakaj ste tako zlobni, Wim van de Kamp? Kdo je za, proti? Kdo je zdržan? Mislim, da je sprejet. Bomo pa preverili. Preverjam. Tukaj ni nobenega navzkrižja interesov. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kakšna škoda? Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 125 za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet, 182 za, proti vzdržani sprejet, 127 za, proti vzdržani sprejet, 128 za, proti vzdržani sprejet, 129 za, proti vzdržani ni jasno, bomo preverili 129, prosim, začenjamo z glasovanjem. Je ferme le vote. Konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa 131, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 132 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, sprejet. 138 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa 146 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 143 za, proti, vzdržani, sprejet. 144 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 148 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 149 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 149 začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom več za. Zdaj pa predlog spremembe. 18 za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 157 za, proti, vzdržani. Sprejet. 160 za, proti, vzdržani. Sprejet. 161 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet, 162 za, proti, vzdržani sprejet, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 159 za, proti, vzdržani, sprejet, 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 119 za, proti, vzdržani, sprejet, 165 za, proti, proti, vzdržani, zavrnen. Bomo preverili predlog spremembe 165 za žita glasovanja. Je ferm le vot. Konec glasovanja. Zavrnen. Sto štiriinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet, itre pet, za, proti, vzdržani, spred, ITRE 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 9, 19 za, proti, vzdržani, spred, zdaj pa kompromis 20 za, proti, vzdržani, spred, kompromis 21 za, proti, vzdržani, spred, kompromis 22 za, proti, vzdržani, spred, sprejet predlog spremembe 183 za, proti, vzdržani, sprejet 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 9 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Jurijo vodne izjave A za, proti, vzdržani, sprejet. Itre, vodne izjave A za, proti, vzdržani, sprejet. Itre, vodne izjave B za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet, 10 za, proti, vzdržani, sprejet, 11 za, proti, vzdržani, sprejet, 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 13 za, želite preveriti predlog spremembe 12. Dobro, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Res je, pravi imate zavrnjen. Predlog spremembe 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 14. Za. Želite preveriti 13. predlog spremembe? Dobro. Začetek glasovanja. Predlog spremembe 13. Mais je crois que c'est adopté, moi. Mislim, da je sprejet. Konec glasovanja. Da, sprejet. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis. 25. Želite preveriti predlog spremembe 17? Ne? Da? Bomo preverili. 17. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa. Uvodna izjava F za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Jurij Vodan zjava B za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet itra vodne izjave D, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Itre vodna izjava E za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa še glasovanje v celotnem poročilu, začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. 33 proti 3, nič vzdržanih. Vaše poročilo, gospod Vim van de Kamp, je sprejeto. Zdaj pa poročilo, poročilo gospoda Majerja. Gre za zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, s čimer se spreminja direktiva iz leta 2009. Predlog spremembe je 31, kdo je za? proti, zdržani, zavrnen, 32 za, proti, zdržani, sprejeto. Gospare Vodalon, ste se izgubili? Ne, bo šlo. 33 za, proti, zdržani, zavrnen, 34 za, proti, zdržani vzdržani sprejet. Zdaj pa glasujemo v sklopu, gre za sklop A, kdo je za, proti, vzdržani. Socialisti, kaj počnete? Se ne boste odrežili glasovanja? Dobro. Sprejeto. 35 za, Proti. Vzdržani zavrnjeno. 9 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 37 za. Proti. Vzdržani sprejet. 38 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa sklop B za. Proti. Vzdržani sprejet. 84 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno oziroma to je 40, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za proti. To je pa komplicirano. Bomo preverili predlog spremembe 48, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani sprejet, 49 za, proti, vzdržani sprejet, 50 za, proti, vzdržani sprejet, zavrnen. Zdaj pa identična predloga spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sklop C, kdo je za? C proti, vzdržani, zavrnjen. Sklop D, za, proti, vzdržani, sprejet. Sklop E, za, proti, vzdržani, sprejet. Sklop F, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sklop G, za, proti, vzdržani, sprejet. naslednji je brezpredmeten, torej nadaljujemo s 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sklop H za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Sklop I za, proti, vzdržani. gospod Kramer, spošni nisem povedala, ali smo to izglasovali ali ne. Glasujemo o sklopu I. Začetek glasovanja. Sklop I. Ponavljam. I. Že sam ne vod. Konec glasovanja. Sprejet. Gospa Foster, ugovarjate? Ne. 65 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržanje sprejet, 18 za, proti, vzdržanje sprejet, 19 za, proti, vzdržanje sprejet, 68 za, proti, vzdržanje zavrnen. 68. predlog spremembe je bil zavrnjen, gospod Geller. 70 za proti, vzdržan in zavrnjen. 71 za, proti, vzdržan in zavrnjen. 72 za, proti, vzdržan in sprejet. 20 za, proti, vzdržan in zavrnjen. 73 za, proti, vzdržan in sprejet. 22 za, proti, vzdržan in zavrnjen vzdrženi, sprejeti. Sklop J za, proti, vzdrženi, sprejeti. Bomo preverili začetek glasovanja pri sklopu J. J'ouvre le vote. Začetek glasovanja. Že ferme le vote. Konec glasovanja. Plus 21. Sklop K. Kdo je za? Sklop K je brezpredmeten, ker smo izglasovali sklop J. Potem pa dva identična predloga spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Bomo preverili, gospa Anderson. Predlog spremembe 77 in 78, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Tudi če poslanci ne glasujejo, imajo pravico zahtevati preverjanje. Tako je zapisano. Sprejeto. Pa gremo tudi naslednja dva sta identična, 79 in 80 za, proti, vzdržani, sprejet, 81 za, proti, vzdržani, sprejet, 82 za, proti, vzdržani, sprejet, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1, ta je brezpredmeten, ker je bil sklop sprejet. 4 za, proti, vzdržani, zavrnen. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 5 je brezpredmeten. 6 kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, prav tako zavrnjen. Zdaj pa še končno glasovanje v celotnem besedilu, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Il va tomber. Non Je ferme le vote. Konec glasovanja. 21 glasov za, 14 proti, eden izmed vas je bil vzdržan, poročilo je sprejeto. Zdaj pa še zadnje glasovanje. Glasovali bomo o poročilu gospe Tabardel, spodbojanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržanje. Spred, potem predlog 97 za, proti, vzdržanje. Zavrnjen, kompromis 6 za. Želite preveriti predlog s premijem B97, začetek glasovanja o tem predlogu. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 101. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 102. Za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Bomo glasovali začetek glasovanja pri predlogu spremembe 102. Konec. Sprejet. Predlog spremembe 103. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 104. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 105. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 106. Želite preveriti? Dobro, preverjamo. Predlog spremembe 105. Začite glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Res je bilo tasno. 106 za, proti, vzdržani, sprejet. 107 za, proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet, zdaj pa 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog smo 113 za, gospod Piper in gospa Virkunen. Hvala. Malo pozornosti, prosim. 113, kdo je za? Proti? Vzdržanim? Zavrnjen. 114, za? Ne, ni res, pravi imate. Glasujemo 116, za? Proti? Vzdržanim? Zavrnjen. 114, za? Proti? Vzdržanim? Zavrnjen. 115, za? Proti? proti, vzdržanim, sprejet, 117 za. Želite preveriti 115? Dobro. Glasujemo o predlogu spremembe 115. Začetek glasovanja. Klju. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 117, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 118 za proti, vzdržani, sprejet, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili predlog spremembe 10. Konec glasovanja, zavrnjen. Predlog spremembe 119, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani ni bilo jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 119. Začetek glasovanja. Zdaj pa jasno. Sprejet. Konec glasovanja. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 125 za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 165 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržanje, sprejet 157 za, proti vzdržanje, zavrnen. Predlog člene 158 za, proti vzdržanje, zavrnen. Kompromis 14 za, proti vzdržanje, sprejet 163, kdo je za, proti vzdržanje, zavrnen. 165 za, proti vzdržanje, sprejet. 166 za, proti, vzdržani, sprejet. 167 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili predlog spremembe 167, začetek glasovanja, konec glasovanja. Aha. Bravo, monsieur Vimon de Camp se je rožiti. Bravo, gospod Vim Vendekam, zavrnjen. Je bilo potasno. 168, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 169 za, proti, vzdržani, sprejet. 170 za, proti, vzdržani, sprejet. 171 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet 172 za, proti vzdržani, zavrnjen 173 za, proti vzdržani, zavrnjen 22 za, proti vzdržani, sprejet 23 in naslednji identična za, proti vzdržani, sprejet 175 za, proti vzdržani, zavrnjen 24 za, proti vzdržani, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Se upravičujem. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Kdo je proti? Koliko zdržanih? Sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani. Bomo preverili začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. zavrnjen. Dobro, 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Preverjamo. Predlog spremembe 31. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 32, kdo je za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno. 32, gospod Parenisku, 3, 2. Ni bilo jasno, ponovno glasujemo. Torej, predlog spremembe 32, konec glasovanja. zavrnjen. Predlog spremembe 33, kdo je za, proti, vzdržani. Bom preverila začetek glasovanja, konec glasovanja. Težko je tole za me danes. Zavrnjen. Ivota, ali je kompromis 16? Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 191 za, proti, vzdržani, sprejet, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 193 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je, ne vem bomo glasovali elektronsko. Predlog spremembe 193 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem dva identična, za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 200, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 201 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili, 201. Konec glasovanja. Sprejet. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili 43. Konec glasovanja. Sprejetje. Dobro, predlog spremembe 202. Kdo je za? Proti? Koliko je vzdržanih? Sprejet 203. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Bomo preverili. 203. Izvolite. Dvesto tri, ponavljam. Konec glasovanja. Sprejet. 204 za, proti, vzdržani, sprejet. 205 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili. 44 začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejet. 46, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili. 46, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sem začutila, da bo tako. 206, kdo je za, kdo je proti, koliko je vzdržanih, zavrnjen. Predlog spremembe 207 za, proti, vzdržani, sprejet. 207, tudi to bomo preverili, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet. Predlog spremembe 47, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Tudi to bomo očitno preverili, nič hudega, začetek glasovanja. 47, konec glasovanja. Sprejet 208, za, proti, vzdržani, sprejet 208 potem dva identična predloga spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili, torej identična predloga spremembe 209 in 210. Vim van de Kamp, danes mi ne zaupate. Sem rekla, da je to sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. 211, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto, 212 za, proti, vzdržani, sprejeto, potem dva identična, dva za, proti, vzdržani, sprejeto, 213, ne, ta je brezpredmeten, 49, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 51. Konec glasovanja. Sprejeto. 52 za proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 53 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto, 55 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ko pravi se ena, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili predlog spremembe 1. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 66. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Dva identična za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem 3 identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili te tri identične predloge sprememb. Izvolite. Preverjamo. Konec glasovanja. Aha, sprejeti so. Prav ste imeli, gospod Tapardel. Kompromis 3 za, proti, vzdržani. Sprejet predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani. Zavrnjen 82 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani. Sprejet. 87 za, proti, vzdržani. Sprejet. 88 za, proti, vzdržani ni bilo jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 88. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa glasujemo o celotnem mnenju. Elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Šindrejset za, dva proti, nihče ne bil vzdržan. Čestitke, gospod Prdel, vaše mnenje je sprejeto. E, nous passons directement à l'échange de vues avec le directeur. Zdaj pa sledi izmenjava mnen z generalnim direktorem organizacije Eurocontrol, to je Eamon Brennan, ki se mi bo pridružil na govorniškem odru.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 od tega leta naprej. In zdelo se nam je, da bi bilo koristno, da bi še naprej nadaljevali z dialogom z Eurocontrolom, ki traja že kar nekaj let. Veselim se, da se bomo lahko danes pogovarjali o zračnem prometu. Videli smo, da se obseg letalskega prometa kar naprej povečuje, to pa dopolnjujejo tudi težave z infrastrukturo in zaradi tega se postavljajo številna vprašanja glede prihodnosti letalskega prometa v Evropi. Gospod Brennan, v vsakem primeru, dobrodošli ste v našem odboru, na voljo imate 10 minut za svojo predstavitev trenutnega stanja. 10 minut ni veliko, ampak dobro bi bilo, če bi predstavili glavne usmeritve Eurocontrola, kako se boste lotili tega vedno večjega obsega letalskega prometa, kakšne so predvidene posledice tega trenda. Najlepša hvala, da ste sprejeli naše povabilo, zdaj pa vam dajem besedo. You, Najlepša hvala, gospe in gospodje. Zahvaljujem se vam za povabilo. Namen moje današnje predstavitve je, da poslance obvestim o trenutni situaciji kar se tiče evropskega nadzora zračnega prometa. Z nami je nekaj poslancev, kot naprimer gospod Marinesku, ki to temo dobro poznajo, ampak rad bi vam podal nekaj dodatnih informacij. Eurocontrol ima osrednjo vlogo pri eh, upravljanju zračnega prometa. Približno 11 milijonov letov smo imeli letos že pomagamo pri zbiranju eh, pristojbin, poleg tega nadziramo zračni prostor nad eh, Belgijo, Luksemburgom in Nizozemsko. Smo tudi edina organizacija, ki omogoča koordinacijo med civilnim in vojaškim letalstvom, poleg tega pa nudimo tudi strokovne nasvete evropskim. Eh, Inštitucijam. Smo čez Evropska organizacija, imamo namreč 41 držav članic, poleg evropskih držav tudi Norveško, Izrael, Maroko in tako naprej. Kar se tiče nadzora zračnega prostora v Evropi, imamo tukaj eh, pobudo Enotno evropsko nebo iz leta 2004, s katero želimo modernizirati in defragmentirati evropski nadzor zraka. Stroški tega sistema so 10 milijard evrov letno in to plačajo letalski prevozniki preko preletnih pristojbin, ki jih zbira Eurocontrol. Če si ogledamo evropski sistem, imamo pri nas 62 centrov za nadzor zračnega prometa, upravljamo pa z 11 milijoni letov. V Združenih državah Amerike imajo 23 takšnih centrov in 15,7 milijona letov. To pomeni, da je fragmentacija v Evropi problematična. Um, Vidimo namreč, da nismo dovolj učinkoviti v primerjavi z drugimi eh, državami. Če si ogledamo letošnje poletje in različne zamude, do katerih je prišlo. Do 18. novembra, torej do predkratkim, smo imeli 9,9 milijonov letov v letošnjem letu. To je 3,7 odstotka več kot lani. Že peto leto zapored se število letov više. Cilj, ki nam ga je zadala Evropska komisija, kar se tiče um, zamud, je 0,5 minute. Trenutno eh, smo pri 1,86 minute na let, to je torej veliko nad eh, našim ciljem in to vpliva na potnike. Če pa vzamem letošnje leto do sedaj. Zamude so se podvojile od leta 2017, zamude zaradi zmogljivosti so 71 odstotkov više, potem imamo tudi 187 odstotkov više zamude zaradi osebja in 2,3 eh, odstotka više zamude zaradi eh, različnih vremenskih pogojev. Naj podam primer. Če si ogledate na primer soboto 28. julija ob petih popovdne, vidite, da je v tem dnevu naprimer, uh, eh, ni mogoče izvesti leta iz uh, Združenega kraljestva na krv v Grčiji. Imeli smo namreč veliko težav z zmogljivostjo in uh, sistem v bistvu ni mogel delovati. Kar 461 različnih posegov v mrežo je bilo na ta dan, zato bi bilo potrebno vzpostaviti bolj centraliziran sistem upravljanja v Evropski uniji. Lani smo imeli 9,3 milijona minut zamud, letos pa ocenjujemo, da bo 19,6 minut, torej dvakrat slabše. Zakaj? ATC je kot eh, čebr. V čebr lahko dajemo vodo, ampak ko bo prišla ena kapljica preveč, bo vse steklo ven. To je torej problem pri naši situaciji. Naj povem, kje prihaja do problemov. Ne povsod, največ problemov je v Franciji, približno 31 odstotkov zamud, v Nemčiji približno 26 odstotkov zamud, potem pa imamo tukaj še Španijo, Avstrijo, Združeno kraljestvo in tako naprej. Naj... Zanimivo pa je, da v Italiji naprimer ni zamud, potem na Polskem ni zamud in tako naprej. Gre za problem osrednjega območja Evrope, ki je preveč nasičeno z leti. Če si ogledamo, kako to vpliva na potnike, pa naslednje. Tukaj imamo samo um, zamude ATC, torej pri nadzoru značnega prometa. 30 odstotkov vseh Ryanairovih letov je, ima zamude zaradi upravljanja pretoka zračnega prometa. To je skupaj uh, eh, 22,2 minuti. In potem Air France ima še vedno veliko, eh, veliko zamudo, 20 odstotkov. Povprečna zamuda je 49 minut, v primeru, da pride do zamude. Vsak tretji let ima zamudo in če prihaja do zamude, bo to vsaj 49 minut. To je torej povzetek. To je nespremljivo. Lani smo imeli samo 19 minut eh, zamude, gre torej za res problematično situacijo. Sedaj pa gospodarski učinki. Zapomnite si, da letalski prevozniki plačujejo ta sistem. Oni plačujejo 10 milijard letno za ta sistem. Če si ogledate Ryanair, EasyJet, Lufthansa, British Airlines, Turkish Airlines in tako naprej, lahko tukaj vidite, da gre za velike zneske. Torej, nimamo pomankanja finančnih sredstev, vprašanje pa je, kako ta sistem deluje. Namreč ni dovolj učinkovit. 10 milijard letno namenimo temu sistemu, ampak ta ni dovolj učinkovit. Če lahko povzamem, letos smo imeli 11 milijonov leto, to je 3,7 odstotka več kot lani. 1,2 milijardi potnikov smo prevozili, to je 6 odstotkov več, kar pomeni, da so prevozniki bolj obremenjeni. Potniki, ki so doživeli zamude, eh, je bilo kar 347 milijonov takšnih potnikov, to je 31 odstotkov vseh potnikov. Skupni, eh, skupne zamude na zračni poti pa so kar 111 odstotkov više, kar 19,6 milijonov takšnih zamud je bilo. Kakšen je torej učinek na evropsko gospodarstvo? To se je pomembno ogledati. Strošek teh zamud je 14,5 milijarde evrov, to je 26 odstotkov več. Stroški zaradi odpovedi je 3,6 milijarde evrov, to je 38 odstotkov več. Skupaj gre torej za strošek eh, za evropsko gospodarstvo zaradi zamud pri eh, upravljanju zračnega prometa 17,9 milijarde evrov ena tretjina teh zamud se zgodi zaradi upravljanja zračnega prometa. 347 milijonov potnikov torej doživi takšne zamude. Po drugi strani pa smo izboljšali okoljske kazalnike. Vsako leto se izboljšajo za 2,2 odstotka zaradi novejših letal, zaradi novejše opreme, novejših motorjev. To ima pomemben vpliv na okolje. Ampak letošnje poletje smo začeli z pregledom tukaj. Začeli smo z novo pobudo, s katero, s katero smo privrčevali oziroma rešili 5 milijonov minut zamud. Ampak po pravici vam povem, da je to okoljska katastrofa. Namreč eh, letala sedaj gredo po daljših poteh, zaradi tega, da bi privrčevali stvari tukaj gre za veliko povečanje porabe goriva, za 15 do 20 odstotkov več goriva se porabi. To je grozno. Moramo spremeniti način, drugače ne bomo dosegli naših ciljev in zavez. Kaj je torej moje sporočilo za parlament za leto 2019? Zmogljivosti, ki jih imamo, so v najboljšem primeru statične, Namreč eh, popraševanje se bo povečalo za 3 odstotke in v 2019 bodo zamude še slabše kot v letu 2018, po vsej verjetnosti. Matematika tega sektorja je nemogoča in eh, to se bo samo še poslabšalo v prihodnosti. Za naslednje leto imamo kar nekaj novih pobud in ukrepov, s katerimi želimo omejiti te zamude. Potrebujemo pa podporo parlamenta tukaj. Že imamo podporo eh, odbora upravljalcev mreže, ampak to ni dovolj. Potrebujemo več, potrebujemo temeljne reforme tega sistema. Gospod Marinesku, tukaj imamo kar nekaj grozdov, ki jih je potrebno podpreti. Potrebujemo temeljne spremembe v tem sistemu, namreč trenutno samo tukaj in tam ob, ob robih, kaj poskušamo izboljšati, kar pa moramo storiti, pa je, da rešimo celoten sistem. Vsi Eh, se morajo tukaj dogovoriti, kako izboljšati sistem. To je bil petek 7. septembra letos najbolj um, prometen dan v letošnjem letu. To je sedem zjutraj in tako gre vse dan. To so torej leti, ki prihajajo iz Turčije, iz zalivskih držav, ampak ta osrednji del Evrope je vse dan rumen. To je bil najbolj. Uh, prometen dan, pa ni bilo nobene zamude. Kakšna je torej razlika? Vsi kontrolori so se vrnili iz dopustov, dovolj je osebja, kar nekaj sprememb se je zgodilo ta dan. Torej, brez težav nam je uspelo 7. septembra upravljati za 37 leti, po drugi strani pa 11. julija nismo uspeli preprečiti zamud na 35 tisočih letih, ko so ljudje šli na vse dopuste. Pripravili smo tudi eh, napoved, kako bo to izgledalo čez 12 let. Če predvidevamo, da se bo vsako leto zmanjšalo število letov za 1,9 odstotka, bo leta 2030 zračni promet izgledal takole. To nam nikoli ne bo uspelo. Trenutni sistem ne more omogočiti več eh, letov, 55 tisoč letov, kar je napoved. Potrebujemo torej nove ukrepe. Takšna situacija je nevzdržna, že tako smo eh, na robu, delamo več, kot je le mogoče. Prav zato potrebujemo podporo predloga, ki se sedaj pripravlja. Potrebujemo podporo parlamenta, da lahko eh, torej izvedemo ukrepe, ki jih predlaga romunsko predsedstvo. Eurokontrol bi tukaj izpostavil pet pomembnih točk. Najprej potrebujemo obširnejše. Eh, obširnejšo vseevropsko mrežo za upravljanje zmogljivosti. V ZDA že imajo podoben sistem in tudi v Evropi ga potrebujemo. Evrope ne moremo upravljati vsak zase. Reorganizirati moramo zračni prostor, to se že dogaja, in izboljšati moramo tudi eh, schemo smotrnosti, tako da bomo dejansko eh, omogočali rezultate samo za tiste, ki eh, plačujejo. Imamo tudi sklad cesar, ampak samo uh, za določena področja. Najlepša hvala. Merci beaucoup pour cette... Najlepša hvala za to predstavitev. Ki me je kar zmrzila. kako naj združimo ta vedno večji obseg letalskega prometa z vsemi temi izzivi. To je res neverjetno. Gospod Marinescu, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala tudi gospod Brennan. Danes sem že drugič videl to predstavitev. Spomnim se, ko sem prvič videl eh, to predstavitev, sploh nisem mogel verjeti. Vi ste prvi direktor Eurocontrola, ki je prišel v parlament in nam je pokazal, kakšna je resnična slika, kakšna je re realnost. Zato se vam najlepše zahvaljujem, namreč res je pomembno, da vsi razumemo, kakšno je stanje. Ne moremo nadaljevati tako kot doslej, to je jasno tudi eh, NSP-ji, torej tudi ANSP-ji morajo ugotoviti, da eh, situacija pač ni več vzdržna, ko gre za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa. Naši kolegi morda ne vedo, ampak pred dvema letoma sem predlagal študijo in pilotni projekt, da bi se vzpostavila nova arhitektura zračnega prostora. Sedaj so na voljo zaključki te študije, predstavljeni so bili prav pred dvema dnevoma. To skupino je organizirala komisija, v njej sedi mnogo pomembnih strokovnjakov in aprila bo potrdila te zaključke. Zaključki so neverjetni, gre za res dober projekt, sploh nisem pričakoval, da bodo rezultati tako dobri. Z nekaj organizacijskimi spremembami in prilagoditvami bi lahko izboljšali zmogljivost za 30 odstotkov v prihodnosti z izboljšanimi tehnologijami in interoperabilnostjo, pa bi lahko to zmogljivost zvišali celo za več kot 50 odstotkov. In to je nekaj, kar potrebujemo že sedaj, to je postalo zelo jasno. Gospod direktor, predstavili ste situacijo. Vemo, da obstaja SES 2, e to je predstavil svet, V preteklosti je, eh, se je to imenovalo Gibraltar. Oziroma, v preteklosti je bil problem Gibraltar, zato so blokirali v svetu ta predlog in prav ta blokada je bila razlog, zakaj sem jaz predlagal ta pilotni projekt in to študijo. preko enotnega eh, evropskega neba lahko brez kakršnih koli dodatnih stroškov izboljšamo zmogljivosti za 10 odstotkov. Brez kakršnih koli stroškov, samo če reorganiziramo stvari. Moja želja je, da upoštevamo zaključke te študije, da vnesemo spremembe v SES 2, in da potem čez nekaj mesecev pripravimo novo uredbo na tem področju. Namreč, če ne bomo ukrepali sedaj, se bo to zgodilo šele čez eh, pet let, naprimer leta 2024. Komisija bo to omaknila, tako kot so omaknili že na stotine drugih uredb, in potem bo nova komisija morala pripraviti novo uredbo, to bo šele 2020 ali kaj takšnega, in takrat bo že vse prepozno. Do takrat bo problem namreč postal prevelik. In za konec, gospod Brennan omenjali ste eh, schemo glede izboljšanja smotrnosti, govorili ste o preletnih pristojbinah, ampak mislim, da moramo spremeniti kriterije tukaj. Preletne pristojbine morajo biti namenjene temu, da izboljšamo zmogljivosti. Tisti, ki omogočajo večjo, več zmogljivosti, morajo dobiti izplačilo. To je prvo, kar moramo urediti, po mojem mnenju. Najlepša hvala. Mislim, da je bila to res izjemno pomembna in dobra predstavitev, zato se vam zahvaljujem, da ste prišli v naš odbor in prikazali realno sliko tukaj. Upam, da lahko skupaj pred volitvami tukaj eh, izboljšamo situacijo na področju evropskega zračnega prostora. Hvala. Marinesko. Hvala, gospod Marinesko. Gospa Foster, izvolite. Well, thank you very much. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Brennanu, da je prišel v naš odbor. Vaša predstavitev je bila zelo jasna in tudi mi poslanci jo lahko brez težav razumemo. Pred kratkim sva bila v stiku, tako da sem eh, že poznala nekaj izmed tih podatkov. Gospod Marinesku, mislim, da vsi razmišljamo v enaki smeri, glede tega, kaj bi morali storiti v prihodnosti, namreč pritisk se bo tukaj večal in večal. Ampak ali se strinjate z menoj, da bo tehnologija tukaj ključna? Sploh, ko govorimo o uredbah SES 2, 3, katerakoli že bo v prihodnosti, ta je lahko samo del rešitve. Ena izmed ključnih stvari, ki ste jih povedali, je to, da bomo morali izboljšati sodelovanje med državami članicami, pa tudi drugimi državami. Namreč vi pokrivate tudi druge države, širše od Evropske unije, IKAK, Maroko, Izrael in tako naprej. Se strinjate, da morajo tudi oni izboljšati, izboljšati čezmejno sodelovanje in to unesti v vaš sistem. Poleg tega, če pravilno, če pravilno razumem, izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, s katerimi imate vi pogodbe, ne izpolnjujejo vseh pogodbenih obveznosti glede tega, kaj lahko dajo na voljo, torej glede posameznih slotov in zmogljivosti na letališču. Vem, da obstajajo tukaj težave in zato me to zanima. To je nacionalni problem in tega se moramo lotiti. Pa še zadnji komentar, zanima me, ali se strinjate z naslednjim. Seveda obstaja tukaj veliko tehnoloških problemov in tako naprej, ampak eden izmed glavnih eh, pritiskov, do katerih prihaja, je pomankljivost zmogljivosti. Čisto konkretno, včasih pač ni dovolj pristajalnih stes ali kaj takšnega. Tudi v Združenem kraljestvu imamo ta problem, naprimer v Heathrowu. Po 20 letih razprav še vedno ne vemo, ali bodo gradili še eno pristajalno stezo ali ne tretjo. To bi bil najbolj učinkovit način, kako izboljšati zmogljivosti. Ampak tukaj je potrebna samo ena majhna ovira, pa to povzroči zelo velike težave. Pritisnili bi lahko torej tudi na vlade, na nacionalne oblasti, da izboljšajo zmogljivosti. Na tak način bi potem izboljšali tudi potrebe po gorivu in izboljšali naš eh, vpliv na okolje. Najlepša hvala, da ste torej izpostavili določene težave tukaj in zanima me, ali bi lahko odgovorili na te komentarje, ki sem jih prav kar podala. Pritisniti moramo namreč na nacionalne oblasti, zato da bo vaše delo lažje. Hvala, gospa Foster, gospod Taylor. Hvala, gospa predsednica in hvala tudi vam, gospod Brennan, za predstavitev. Tri vprašanja bi imel. Kot prvo se sprašujem, ali bi nam lahko dali kakšen primer sodelovanja med Eurocontrolom in EASO. Imate kakšen konkreten primer sodelovanja med organizacijama? Drugo vprašanje. Vaš organigram kaže, da imate osebje, ki je pristojno in odgovorno za okoljske vidike letalstva. Bi nam lahko dali nekaj več konkretnih primerov ukrepov za zmanjševanje emisij in podnebnih sprememb v zadnjem letu? In potem zadnje vprašanje. Več časa ste govorili o zamudah, ki so jih deležni potniki. Ali ste merili tudi to, kako uspešni ste pri reševanju in posredovanju pri reševanju pravic potnikov v zadnjih letih in če da, eh, kakšna je bila uspešnost pri tem v Eurocontrolu? Hvala. Gospa Mato, izvolite. Grazie, grazie, presidente. Grazie anche al direttore eh, per la relazione. Hvala, predsednica, in hvala lepa tudi direktorju za to poročilo. To potrjuje, da je letov če dalje več in da je leta 2018 bilo več potnikov in da je to privedlo tudi do višjih poprečnih zamud in tudi, da je prišlo do zmanjšanja zmogljivosti v ponudi in da To je v nasprotju s cilji um, enotnega evropskega neba. Še zlasti, če si pogledamo prihodnje trende in prihodnjo referenčno obdobje, bo to slabo. Torej, za vas imam več vprašanj. Kar zadeva eurokontrol, kakšne ukrepe bi predlagali komisiji, da bi se spopadla s, to, popri, eh, s tem, če dali večjim prometom in večjimi zamudami? kot ste potrdili, gre to zlasti na račun francoskih in nemških nadzornih oziroma kontrolnih centrov. Pravite, da bi morali povečati tudi eh, število osebja pri ponudnikih in da bi bilo treba sklepati industrijska partnerstva. In kot zadnje nas skrbi, kajti bojimo se, da bo uh, če dalje več prizadevanj za stroškovno učinkovitost negativno vplivalo na varnost in zaposlovanje. V tem kontekstu, eh, ali Eurocontrol meni, da je treba konsolidirati kontrolne centre v evropskih državah ali pa meni, da je zato še prezgodaj v povezavi eh, z enotnim evropskim nebom, glede na to, da so stvari trenutno v zastolju. Najlepša hvala, gospa Klun. Um, hvala, predsednica, in hvala, Amon, za tvoje sporočilo. Mislim, da je zelo pomembno, da ga tukaj slišimo. Večkrat smo ga slišali, vem, da je zdaj že novembr leta 2018 in upam, da ne boš naslednje leto prišel do nas in rekel, gled. Vse sem vam rekel, da bo tako, ampak hvala lepa vseeno, da si orisal izzive in tudi pot, kako se moramo tukaj pomikati v prihodnje. Vem, da bodo naslednje lete novo, nove volitve, tudi komisija se bo spremenila, zato je lahko to zelo frustrirajoče za tiste od nas, ki želimo stvari razrešiti, ki želimo tukaj ukrepati, kajti vemo, da je pred nami obdobje neukrepanja. Ampak upamo, da bo med romunskim predsedovanjem in s podporo gospoda Marineska tukaj mogoče stvar pomakniti naprej seveda to zadeva državljane in veliko govorimo o kopenskih mejah in o njihovem odpravljanju, ampak imamo pa tudi meje na nebu in tukaj potrebujemo res več sodelovanja, še zlasti z vidika okolo, okoljskih izzivov, gospodarskih izzivov. Um, mislim, da imamo lasno strategijo oziroma smo pripravili poročilo v tem odboru v odziv na strategijo komisije in tukaj smo se osredotočili na krčenje zmogljivosti, prepoznali smo, da se bo to pojavilo. Skratka, jasno je to, kar si povedal, ampak še zlasti bi se navezala na to, kar si rekel, da je treba eh, nekako regulirati odziv nacionalnih navigacijskih služb oziroma izvajalcev navigacijskih služb. Mislim, da je jasno, v katero smer se premikamo in uh, pomembno je, da komi, uh, parlament tukaj nekoliko povzroči malce več uh, uh, hrupa, tako da bosta tudi svet in komisija odprla svoje vrata. Hvala torej, da si tu in za tvoje delo. Hvala, gospa Klun, gospod Brennan, najlepša hvala za predstavitev. Res je, da imam več vprašanj. Opozorili ste nas na dejstvo, da če ne bomo glede podnebnih sprememb in okolja ničesar storili, če ne bomo imeli usklajenih ukrepov, potem se lahko zgodi, da bo situacija več kot katastrofalna. Več kot katastrofalna to nekaj pomeni. Statistike, ki ste jih predstavili, menim, da so zelo zaskrbljujoče. Če ne bomo ničesar naredili sedaj v smislu optimizacije stroškov goril, potem naj bi prišlo do deleža uporabe goril v višini 15 do 25 odstotkov. Usporedno pa poteka proces demokratizacije ljudi, potnikov, ljudi potujejo za 20 evrov in tudi tukaj se moramo soočiti z neko realnostjo problematike cen. Kako se bomo tega lotili? Ali bomo imeli zdaj v zakonodaji neko novo finančno določbo? Samo tisti, ki pravijo pri najbolj onesnažujočih sektorjih, mora tisti, ki največ onesnaže, največ plačati. In verjetno bi morali imeti za letalski promet tudi dodaten davek na kerozin. Nekako bi morali ta sektor umestiti v logiko tega razmisleka. Gospod Marinesko pa je zelo dobro povedal, da gre tukaj tudi za vsebinsko težavo glede enotnega evropskega neba. Če bomo dobili enotno evropsko nebo, bomo lahko optimizirali te tokove, ampak težava je v tem, da države članice blokirajo ta predlog. Kaj počnejo države članice? Ali bi jih lahko kakorkoli prepričali, ti dokumenti, ta predstavitev, ki so predstavili, to je zelo prepričljivo in odraža to zaskrbljujočo realnost, kot pravi gospa Kljun. Na to pa imam še krajši komentar ali vprašanje. Zanima me, kaj se bo zgodilo po Brexitu. Če ne bomo prišli do kompromisa, kako bo z nadzorom na eurokontrolu? Kako boste pripravili vaš sistem na morebitni nesporazum oziroma neugodni izid Brexita. Imate nekakšen akcijski načrt? Najlepša hvala. Izvolite, imate besedo. Thank you, Mr. Hvala, gospa predsednica. Morda lahko začnem uh, od z odgovori gospodu Marinesku. Naj povem, da se strinjam z vsem, kar ste povedali. Mislim, da. Ni nič takega, kar bi lahko izpodbijal. Temu zelo dobro razumete in zelo prodejavni ste bili in nam pomagali v zadnjih letih, tako da razumete našo vlogo. Morda se lahko navežem na vaše zadnje vprašanje, kakšna je naša vloga. Eurokontrol je vlast 41 držav članic in pomembno delo za vas je, uh, torej, da, da veste, da države članice nadzorujejo um, Eurocontrol, torej imajo kontrolni delež, ampak ker je to vse evropska eh, organizacija, vključuje tudi Turčijo, Ukrajino, Balkan in ima to neke prednosti, kajti zračni dokovi potujejo tudi v te države in tudi te države imajo že pravzaprav celovite dogovore o sodelovanju, tako da pravzaprav tudi prevzemajo enotno evropsko nebo, tako da mi tukaj delujemo. Sicer um, financirajo nas letalske družbe, ampak upravljajo nam pa države članice. Torej, vsaka država članica je članica članica naše organizacije. Torej, to je prvo. In potem, če se navežem na to, kar je povedala gospa Foster, torej vprašanje tehnologije. Tehnologije so seveda temeljnega pomena pri našem delu, vendar pa ne ponujejo samo ene in prave rešitve. In ni neke. Uh, um, ene rešitve, ki bo rešila vse probleme. Morda bo obstala, ampak ne pred 4-5 leti. Seveda se moramo bolje organizirati pri uh, schemah zračnega prometa, kajti uh, promet smo letos vodili povsod, um, ampak pogledati si moramo tudi bilanco. Ali, naprimer, Brussels Airlines, ali ponujamo za, uh, eh, čas za zamudo za 90 minut ali pa jim ponudimo priložnost, da uh, odpe, uh, odletite zdaj, ampak da letite toliko niže, kar pa bo pač manj očinkovito. Večina letalskih družb, ko se spoprijema z, s tem in za letalo, bodo se odločile za to, da se eno zletijo, če tudi je to okoljsko neučinkovito. Torej, vprašanje. Um, davč, eh, davka na onesnaževanje, kdo je onesnaževalec tukaj, je to onesnaževalec druž, eh, družba ali pa eh, izvajalec navigacijskih služb, ki ni zagotovil zmogljivosti. To so teme, o katerih se moramo pogovoriti in tukaj moramo biti si na jasnem. Torej, kar zadeva schemo uspešnosti. Uh, ta je bila omenjena. Naj odgovorim. Kar se mene tiče, mora pri, biti pri tej schemi ravnotežje med zmogljivostmi in stroškovno učinkovitostjo. In to mora biti temeljeno na outputih. Mi merimo napačne stvari, mi merimo inpute, to, kar vstopa v sistem, meriti pa bi morali outpute in nagle, nagrevati bi morali izvajalce navigacijskih služb, ki opravljajo svoje delo ustrezno in kaznovati bi morali tiste, ki tega ne opravljajo ustrezno. To imamo že tudi na področju elektrike tudi na številnih drugih področjih. Pa še nekaj drugega sem hotel izpostaviti. Tri vprašanja ste mi zastavili. Ali lahko povem, kakšni so ukrepi, eh, kaj smo že storili za to, da bi izboljšali sistem. No, prvo, kar moramo storiti, eh, po mojem mnenju, je, da priznamo, da je evropski sistem zgolj evropski sistem če bomo sedaj regulirali eno državo posamezno, je fino, ampak eh, nekje se morajo vsi eh, izvajalci navigacijskih služb eh, sestati. In mi smo tukaj upravljalec Evropske unije, imenovala sta nas komisija in svet, vendar pa moramo to vlogo okrepiti tako, da bomo neke vrste komandni center kot v ZDA, kjer bomo lahko dejansko usmerjali zračni, zračni promet, v katero smer mora iti, ne da ga samo predlagamo imamo. Torej, vprašali ste, ali bi morali priti do konsolidacije izvajalcev navigacijskih slup. Mislim, da to ni dosegljivo in mislim, da politično te bitke ne bi dobili. Zdaj bi morali pravzaprav zauzeti pristop od zgore na vzdolj, z mreže na vzdolj in potem bi morala vsaka država članica odločiti, kaj storiti. Od, od spode na vzgor pristop smo izvajali 20 let, pa rezultati niso zelo obetavni vprašanje okoljskih vidikov, um, ki ste ga izpostavili, kolegica. To je zelo pomembno. To me res skrbi, kajti panoga je postala bolj okoljsko učinkovita. Če vam dam nekaj primerov, kaj smo storili. Podpiramo Korsejo, torej pobudo Korsijo, ki jo izvaja IKEA uh, z vidika uh, trgovanja z emisijami. Zbiramo podatke in jih uh, zagotavljamo vladam. Pri vsakem načrtovanju pravzaprav zastavljamo Eh, predstavimo oziroma začrtamo vso pot. Um, Torej, eh, zmanjšujemo eh, oglični odtis na vsaki poti, tudi hrup zmanjšujemo, vendar pa je to zelo težko doseči, če se izvaja pritisk na zmogljivosti. Torej, če bomo rešili vprašanje zmogljivosti, bomo tudi rešili vprašanje okolja. Potem drugo vprašanje, ki ste ga zastavili, je, kaj počnemo z vidika zahtevkov EU. 261 in tako naprej. Mi nismo agencija, ki je za to pristojna, to da, toliko da povem. Vendar pa kljub temu zagotavljamo podporo nacionalnim agencijam, naprimer v Združenem kraljestvu, kot one ugotavljajo, ali je letalska družba povzročila zamudo ali ne. Torej, mi veliko krat eh, na dan eh, damo mnenje o tem, kdo je povzročil neko zamudo. Pravzaprav razvrščamo um, zamude, jih kodificiramo in imamo tudi statistični urad, ki to počne. In potem še zadnja stvar, ki bi jo želel omeniti, je vprašanje Brexita. Eurocontrol ima eno prednost in ta je edinstvena prednost. Namreč Združeno kraljestvo ne bo izstopilo iz Eurocontrola, ker smo širši kot Evropska unija. Pravzaprav so utrdili svojo članstvo in so postali bolj dejavni. Torej, z vidika zračnega prometa bomo z Združenim kraljestvom še naprej sodelovali. Ampak problem zmogljivosti bi bil rešen preko noči, če bi se Brexit e, e, zgoži, e, zgodil na trd način in ne bi prišlo do nekih sporazumov. Um, tako da morda naslednje lete ne bi poročal o enakem problemu. Vsekakor pa zelo tesno sodelujemo z organi iz Združenega kraljestva. Nedavno smo spre, uh, sklenili tudi dogovor o sodelovanju z EASO. Gre za varnostnega regulatorja. Mi pa moramo podpirati EASO. Mi nismo varnostni regulator. Vendar pa seveda EASO trdno podpri, podpiramo tudi z izvršnim direktorjem, se redno sestajamo in ga podpiramo. Tako da. Uh, Evropa eh, tukaj ima neko um, nacionalno or, or, or, or, moč, potem imate tukaj še varnostnega. Or, or, um, varnostni organ, ki je EASA, naš, uh, naša vloga pa je upravljanje zračnega prometa. Torej, podpiram uh, in uh, sodelujem z Evropsko komisijo, podpiramo Evropsko unijo, vendar pa smo pred krizo in res želim povedati to, da bomo naslednje poletje v hudi zagati. Nedavno sem se odeležil sestanka, kjer mi je bilo jasno povedati, mlada mati iz lica. Uh, ima dva mlada otroka in vsako leto, prav, celo leto pravzaprav uh, varčuje za to, da bi lahko odšla na počitnice, potem pa je deležna pet urne zamude, da bi uh, odšla na počitnice v Palmo de Majorko. To je nespremljivo. Mi v Eurokontrolu smo seveda za to odgovorni, tudi um, zračni kontrolori so za to odgovorni, ampak tudi socialni partneri so za to odgovorni, kajti če bi lahko uh, bolje so, uh, poskrbeli, da bi lahko naprimer Euro kontrolori, dopust je mali um, ob drugi sezoni, ne ravno poleti, bi bila situacija že veliko lažja. Ampak gre tukaj za socialno razsežnost, kjer mi nimamo nekega vzvoda. Hvala lepa, gospa predsednica, da ste me povabili. Sam 3. decembra bom prišel um, šel v svet, kjer bom predstavil nekaj podobnega in veselil se že tudi njihove podpore. Mislim, da iz te dvorane prihajajo dobre pobude, mislim, da vsi razumemo problem, zdaj pa je čas, da ukrepamo. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Hvala za vaše odgovore. Mislim, da nam bo to pomagalo tudi pri oblikovanju nekega urgentnega akcijskega načrta, pomembno je to, kar je pravite, da je treba razviti učinkovita orodja, ki jih bo mogoče tudi uporabljati. In vse to bo še kako pomembno v naslednjih letih. Najlepša hvala, gospod Brennan, da ste si vzeli nekaj časa in ste obiskali naš odbor. 3. decembra boste lahko nadaljevali s tem delom in tudi na svetu povedali, kako pomembno je naše sodelovanje. Na ta način bi morda lahko izvedli nekaj več pritiska tudi na države članice, ki morajo prevzeti odgovornost. Najlepša hvala, da ste prišli na naš odbor. Se vidimo k malu. Spoštovani kolegice in kolegi, zelo mi je žal za vas, ampak današnje seje je konec. To je bila zadnja točka. Spet se vidimo v ponedeljek 3. decembra